Gospod predsedujoči. Okay. predlagam da si nadenete slušalke ker bom govoril romunsko. Uh, plenarno zasedanje se nadaljuje prva točka na dnevnem redu izjavi sveta in komisije povečana teroristična ogroženost. Prosim gospoda ministra Bert.